gospod komisar, terja, da uh, upoštevamo te vidike, ki so omenjeni v vseh treh poročilih. Najlepša hvala, kolega Šolc. Za skupino EFD sledi za eno minuto kolega Dartmouth. Trade. Gospod predsedujoč,